Mes chers collègues, nous allons. Drage kolegice in kolegi, začeli bomo. Preden začenjamo s današnjo sejo, naslednje. Včeraj smo se spomnili bruselskih atentatov in na isti dan včeraj v Londonu se je zgodila drama. In želimo v imenu našega odbora izraziti vso podporo britanskemu prebivalstvu. Naše misli so pri žrtvah in njihovih družinah. In ne bomo pozabili in evropski narodi želimo biti solidarni in zato vas prosim za minuto malka. Je vous annonce que les décisions. Sklepi, ki so jih sprejeli koordinatorji na včerajšnji seji, torej eh, kupje teh sklepov so bile razdeljene, če do 12.30 eh, ure ne bo eh, nobenega ugovora, so ti sklepi sprejeti. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem najprej bomo napravili test, tako da bomo ugotovili, ali je vsak prinesel sabo glasovalno kartico. In videli bomo, ali eh, je število poslancev pravilno. Torej, eh, zelenih je preveč. Bas. Bas. In sedaj je število pravilno. Allez, nous allons commencer. Torej, začeli bomo. In sicer z glasovanjem o zmanjšanju o letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju od 2021 do 2030. To je mnenje, ki ga je pripravila gospa Kilonen. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani. Mislim, da to ni sprejeto, bomo pa preverili elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. ELS. En glas preveč. Ne vem, ali je to hudo ali ne. Zdaj je pravilno, zdaj je korektno. 37. Torej, konec glasovanja. Predlog spremembe ni sprejet. Gospod Werner odhaja. Se vidimo pozneje. Kompromis 4. Za. Proti vzdržani kompromis je sprijet. Predlog spremembe 49, drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 48 drugi del za, proti, vzdržani, to ni jasno, bomo elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. <clears throat> zavrnjeno. Nadaljujemo s 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, pro, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis šest. Za, proti, vzdržani. To bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Kompromis šest je sprejet. Nadaljujemo s 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani vzdržani, sprijeto. 63 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 66 za, proti, Torej pravijo, da je ta predlog 66 že sprijet zato ker smo sprejeli predlog spremembe 64. Nadaljujemo torej 67 eh, in 68 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ta dva predloga nista sprejeta. 65 za? Proti? proti vzdržani zavrnjeno. 69 za, proti vzdržani zavrnjeno. 71 za, proti vzdržani zavrnjeno. 72 za, proti vzdržani zavrnjeno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 Konec glasovanja. 19.19. Eden se je vzdržal. Zavrnjeno. Kompromis 7. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Želite preveriti kompromis 7. Zavrnjeno. Dobro, začetek glasovanja o kompromisu 7. Je ferme le vot. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet, gospod Vindekamp lahko mi zaupate. Nadaljujemo s kompromisom 8 za, proti vzdržani kompromis 8 je sprejet. 80 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zabrnjeno proti vzdržani zabrnjeno. 82 za proti vzdržani zabrnjeno. 83 za proti vzdržani sprijeto. 84 za proti vzdržani zabrnjeno vzdržani. To bomo preverili. 84 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 in 86 sta identična za, proti, vzdržani ta dva predloga sta zavrnjena. 100. Donc on ne vote pas le 115. 115 ne glasujemo, zato bomo nadaljevali z... Ça, ça tombe directement. D'accord. Donc le, le 87. 87 o tem tudi ne glasujemo.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 Zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. 88. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, da smo preverili. Nadaljujemo. 89 za, proti vzdržani. Tudi to ni jasno. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 90. Za.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 kajti 87 ni bil sprejet. 92 eh, za, proti, vzdržani, 92 ni sprejet. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Kompromis 9. Za. Proti. Mislim, da je sprejet ta kompromis. Če želite, lahko preverimo. Dobro. Glasujemo. Vondekom. Allez, nous fermons konec glasovanja. To je sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani zavrnjeno. 100 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 101 za, proti vzdržani ni jasno, bomo preverili 101. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 102 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 10. Za proti vzdržani. Mislim, da kompromis ni sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zato nadaljujemo s predlogom spremembe 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti. Trenutek. L'amendement 117 ne bomo glasovali, ker je 103 bil zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto, 105 za, proti, vzdržani, 105 je sprejet, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Petnajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto trinajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani 113 je zavrnjeno, 114 za, proti vzdržani 114 je zavrnjeno, 18 za, proti vzdržani sprejeto. Oziroma bomo preverili. Le vote est ouvert glasujemo. Konec glasovanja. Prav ste imeli, gospod Vindekamp, ta predlog spremembe je zavrnjen. 19 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, prvi del zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Drugi del zavrnjen. Kompromis ena. Za. Proti. Vzdržani. Kompromis ena je sprejet. Sledi 24. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 27 in 28 sta identična za, proti, vzdržani. Ta dva predloga sprememb sta zavrnjena. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani. To ni jasno, bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. sprejeto. 32 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani. No, bomo še enkrat, kdo je za? Zdaj je bilo bolje. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Za? Proti? Vzdržani kompromis 2 je sprejet. Kompromis 3 za proti. Vzdržani kompromis 3 je sprejet. 36 za proti proti vzdržani. Sprejeto. 37 za. Trenutek. Torej 36 bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. torej ta predlog sprejet, ni bil sprejet. Ampak torej bilo je tako natesno. E, nadaljujemo 37 za, proti vzdržani 37 zavrnjeno 39 za, proti vzdržani zavrnjeno. 5 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 40 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 41 za. Proti vzdržani zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno, šest za. Proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma bomo preverili 22. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 22. To je sprejeto, gospod Vimban, kam sponovno lahko mi zaupate. In 23. Kdo je za? Proti vzdržani. Pravzaprav je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 23, konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, je bilo, da smo to zdaj preverili. In zdaj glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 8 proti, noben se ni vzdržal, ta, to poročilo je sprejeto. Hvala, gospe Kilonen. In sedaj nadaljujemo. In sicer bomo nadaljevali s glasovanjem o podaljšanju Evropskega sklada za strateške naložbe in uvedbo tehničnih izboljšav za sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe. Poroče Vavka je gospa Ajala Sender. Začenjamo. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? 23. Ta predlog je zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi 72. drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, drugi del 72. manj maja sprejeto. Dobro, bomo glasovali, preberili. 72. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 73 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, to pa ni jasno. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ampak to je bilo pravzaprav zelo jasno. Samo niste dvignili roke. Čeprav imam odprte oči, gledam, ampak to, tega zdaj nisem videla. Torej 75 zavrnjeno, 76 za, proti, zdržani, sprejeto. 77 za, proti sprejeto. 78 za, proti vzdržani sprejeto. 80 za, proti vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 82 za, proti vzdržani sprejeto 83 za, proti vzdržani zavrnjeno 84 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo s 91 za, proti vzdržani. To pa ni jasno. Elektronsko glasujemo o 91. Konec glasovanja. zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, za, proti, vzdržani. vzdržani. Zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, 101, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za. A želite preveriti s 95. Eh, Glasujemo. Konec glasovanja. 95. Zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani vzdržani, kompromis 5 je sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe gospoda Zile. Gospod Ziljali, želite predstaviti ta predlog? Ne. Hvala. Kot eh, ste videli, si želim dodati parlament in računsko sodišče, ki sta dodatni stranki, tako kot je že bilo sprijeto. Ali kdo temu nasprotuje? Ali ima kdo kaj proti ustnemu predlogu sprememb? trije poslanci morajo zvrniti ta ustni predlog spremembe, če želite, da ni dopuščen. Torej, ta predlog spremembe o tem se ne bo glasovalo, ker jih je več proti. Nadaljujemo. 111. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 111 ni sprejet, zavrnjen. 103 za, proti, vzdržani 103, zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti, vzdržani,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 110 zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 30. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. to ni bilo jasno, glasujemo elektronsko. O amandmaju 32. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 40 za proti vzdržani sprijeto. 41 za, proti vzdržani 41 zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti vzdržani. Kompromis 7 je sprijet. 45 za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto 47 za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 8 za, proti vzdržani. Sprejeto 53 za, proti vzdržani sprejeto. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 55. Petinpetdeset je brezpredmeten, nadaljujemo tudi o predlogu tri, ne bomo glasovali. Gospod Piper. Ne vem, mogoče tega nisem prav razumel, ampak eh, pri predlogu spremembe 54 smo glasovali za, potem pa ste še enkrat glasovali o predlogu spremembe 2. 54 je vendar bil sprijet, seveda je bil sprijet. 54 je bil sprijet. No, L'amendement 54. 54 je bil zavrnjen. Ni bil sprejet. A, ah, ah, vous, demandez, vous demandez une vérification. A, ah, želite, da preverimo? Želite, da preverimo? Dobro, bomo naredili um, izjemo, ampak eh, to se ne bo ponavljalo, da gremo tri uh, točke nazaj, tri amandmaje nazaj pri glasovanju. Alors, je vais mettre au voie... Glasujemo o 54 elektronsko glasujemo o 54. Par vot elektronik. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 54. Le vot je fermé. Konec glasovanja. Et vous savez quoi, c'est rejeté. Non, to je zavrnjeno. Dobro, jaz sem pravilno povedala, da je zavrnjeno. In nadaljujemo normalno z glasovanjem. Sledi štiri, predlog spremembe štiri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, da sujemo elektronsko. Je ferme. konec glasovanja. 33 zavrnjeno. Dobro, da smo preverili. Nadaljujemo. Kompromis 9 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 10 za. Za. Proti zdržani. Sprejito. 59 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 61 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 60 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani. Kompromis 11 je sprejet. Kompromis 12. Za. Proti vzdržani. Kompromis 12 je sprejet. Sedaj pa amandma 7 za proti vzdržani. Predlog spremembe 7 je sprejet. Predlog spremembe 67 za proti vzdržani 67. Mislim, da je to zavrnjeno ampak bomo preverili elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 67 zavrnjeno. 9 za. Proti. Vzdržani. Sprejito. 24. Za proti vzdržani 24 zavrnjeno 25 kdo je za proti vzdržani zavrnjeno sedaj pa elektronsko glasujemo o celotnem besedilu glasujemo Le vote est clos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 in sicer z glasovanjem o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Soporoče Vauka je spet gospa Ajala Sindar. Nadaljujemo. Predlog spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2. Za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 5 za, proti, vzdržani, sprejeto 6 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Drugi del. Za. Proti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 konec glasovanja. 14 sprejeto. 16 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 17 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 18 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjeno 21, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani. To pa sedaj ni bilo jasno. Elektronsko glasujemo. Mislim, da ni sprejeto. Kompromis 4. Konec glasovanja. Ja, ta kompromis je sprejet. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprijeta kompromis sedem za proti vzdržani. Kompromis sedem je sprijet. 46 za proti vzdržani. Sprijeto. In sedaj glasujemo, torej končno glasovanje o celotnem besedilu. Koniec glasowania. Šestintrideset za dva proti, nihče se ni vzdržal. Poročilo gospe Ajala Sender je sprejeto. Najlepša hvala. In nadaljujemo. Imam bo.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 S'il vous plaît, deux minutes. Prosim, da tisti, ki želijo zapustiti dvorano, to storijo sedaj. In sedaj bomo tudi že nadaljevali. 17. točka. In sicer gre za nadzor oziroma predstavitev poročila o uporabi uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu. To je poročilo komisije. Torej, najprej bom dala besedo komisiji. Gospodu Kulsonu, dober dan, prisrčno dobrodošli, dobi približno deset minut, da eh, predstavi poročilo o izvajanju uredbe 181 skozi 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu. In razen tega ga prosim, da nam pove nekaj tudi o pobudi komisije, ki se nanaša eh, na pravice potnikov v multimodalnem prevozu. Javno posvetovanje teče do 25. maja in mislim, da je pomembno, da nam eh, komisija nekaj pove o eh, namenih in tudi o časovnici. Odbor za promet se zauzima predvsem za lahek dostop eh, za državljane do prevoza na splošno eh, in tudi za ohranitev pravic potnikov. In predvsem bomo pozorni tudi na to, da se omogoči ustrezen dostop osebam z omejeno mobilnostjo. To je res velika prioriteta našega odbora Beseda je vaša, hvala. Hvala, gospa predsednica. Torej, um, sedaj bom predstavil um, um, torej to uredbo, iz, um, poročilo o uredbi o izvajanju pravic potnikov v avtobusnem prevozu, v cestnem prevozu, v letalskem prevozu, v motorskem prevozu. Evropska unija je edina regija na svetu, kjer imajo potniki zelo razširjene pravice, ne glede na način prevoza. Po dveh letih in pol izvajanja te uredbe lahko rečemo in mislim, da je to najpomembnejši povzetek, da ta uredba dobro deluje. Uredba je bila sprejeta strani prevoznikov, ki jo uporabljajo tudi za Ehm, promoviranje svojih, eh, svojega načina prevoza, ki in razen tega tudi potniki sprejemajo to uredbo kot koristno. Vse države članice so imenovale organ, ki je pristojen za izvajanje in so tudi sprejele zakon v zvezi s kaznovanjem, s kaznimi, ki se lahko uporabijo v primeru kršitve te uredbe. Kriti kritike, eh, ki jih je možno formulirati, ne izhajajo iz izvajanja uredbe, temveč iz eh, določenih določb te uredbe. Večina eh, določb uredbe so omejene Eh, na storitve daljše od 250 km in eh, združenja potrošnikov to kritizirajo. In razen tega lahko države članice izuzamejo eh, zgolj nacionalne storitve do eh, 28. februarja 2021 in 12 držav članic je uporabilo to eh, izjemo. Eh, ne vemo še natančno, koliko um, držav članic bo podaljšalo to izjemo do 2021. leta, kajti do sedaj so sprejeli izjemo do 2017. In to so seveda omejitve za to uredbo, vendar izhajajo iz njih določb. Razen tega uredba državam članicam um, um, um, do, eh, torej določa samo, da, um, besed, da osebam s invalidnostjo dajo na voljo določeno opremo oziroma tudi osebja. Če države članice želijo zagotoviti več garancij, potem um, to ni nujno. Torej, vprašanje poznavanja eh, pravic strani potnikov ostaja seveda zaskrbljujoč problem. Določene države članice so eh, sprožile zelo koristne kampanje, druge države pa niso storile nič. Nova informacijska kampanja komisije se koncentrira na socialna omrežja in to naj bi pozitivno vplivalo na poznavanje te uredbe, kajti kot veste, eh, vedno mm, več mladih ljudi uporablja avtobusni prevoz na dolge razdalje, zato ker eh, so ti prevozi poceni. In še daj še nekaj o pobudi glede pravic potnikov v intermodalnem prevozu. Torej, časovni načrt je komisija za to objavila in javni posvet o tem poteka. Seveda je danes prezgodaj, da bi že ponudili podrobnosti te pobude, torej konkretne modalnosti eh, bodo eh, znane po objavi ocene učinkov. Na tem um, torej trenutno in danes lahko rečemo, da je vedno več intermodalnih eh, storitev in intermodalnega prevoza. In eh, več eh, vrst prometa se uporabi za povrstjo strani potnika in imaš samo eno vozovnico, ki jo lahko uporabiš za različne eh, vrste prevoza za povrstjo. Eh, naprimer, eh, letalo železnica, eh, ali tudi eh, železnica, avtobus. So pa tudi še druge kombinacije, kot naprimer letalo, prevo, avtobusni prevoz v Španiji ali tudi eh, naprimer eh, trajekt, eh, avtobusni prevoz oziroma tudi eh, vlak. In eh, ta intermodalni promet se bo v naslednjih letih še bist, letih bistveno povečal. Naša uredba, naše uredba takšna, kot je sedaj, po svoji naravi ni bila predvidena za te nove storitve, kar je seveda škoda za potnike, zato ker manjka, predvsem tam, kjer manjka nek vizni člen med obima načinoma prevoza. Treba pa je tudi razmisliti o možnosti, da se potnikom eh, da možnost eh, pritožbe, če te povezave ni, če eh, potnik sam organizira potovanje in eh, če eh, je ta način pravzaprav predviden. Tako kot ste rekli, to vprašanje. Eh, potnikov z omejeno mobilnostjo in invalidnih zahteva pozornost komisije in komisija se bo s tem tudi ukvarjala in sicer z, v obeh pobudah. To je pobuda, ki eh, jo bomo sprožili 2018, ob koncu 2018. Na vsak način v naslednjem letu hvala gospa predsedujoča, hvala poslanke in poslanci za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo odprli razpravo o tem. Poslanci, poslanke, ki želijo besedo, eh, imajo sedaj to možnost. Gospod Bar, prosim. Gospod Bar. Sorry. <clears throat> Merci, madame la présidente. Euh, merci, monsieur Colson, pour la... Hvala, gospod predsednica. Hvala, gospod. Eh, ko so, ampak nadaljeval bom v nemščini, ker sem si zapisal stvari, ki jih želim povedati v nemščini. Erstens mal uh, möchte ich der Kommission uh, ja, mich bedanken. No, najprej bi se zahvalil komisiji za njeno predstavitev, kot tudi poročilo, ki kaže na neke pomankljivosti, ki jih je moč izboljšati čeprav eh, komisija govori o nasplošno dobrem delovanju in izvrševanju uredbe. Da bi lahko to potrdil, nimam dovolj podatkov. Nasplošno je bilo povedano, da ni na voljo dovolj eh, podatkov in da organi eh, izvrševanja, nacionalni organi izvrševanja, kar vidimo tudi iz tabele, niso izrekli prav veliko sankcij ravno zaradi pomanjkanja podatkov. Tudi ponudniki, prevozniki, ki se večinoma dogovorijo z potniki, eh, ne registrirajo takšnih primerov pritožb, kar uredba tudi ne zahteva. Seveda je situacija eh, mogoče izboljšati. Vprašanje je tudi, zakaj se je vprašati, zakaj je bilo v Španiji naprimer toliko pritožb, število izrečenih sankcij je sicer v redu, ampak mnogo držav sploh ni dalo nobenih podatkov. V Španiji pa je bilo pritožb več kot tisoč, skoraj 1200, zato moje vprašanje komisiji ali ve, kako je prišlo do teh podatkov mnoge izjeme od uredbe, so tudi področje, kjer bo treba najti neko rešitev. Potniki pravzaprav eh, ne razumejo, zakaj so te izjeme, zakaj je javni prevoz ni vključen, zakaj lahko imajo države članice tukaj izjeme do leta 2021. O tem bo treba še razpravljati informacije o pravicah potnikov so najpomembnejše. Informiranje potnikov poteka zelo počasno, imamo malo izkušenj pobude iz zadnjih mesecev in zadnjega leta. So takšne, da še ni mogoče analizirati, ampak v državah članicah je eh, obveščanje potnikov še vedno pomanjkljivo. To poznamo na področju letalskega, tudi železniškega prometa, v avtobusnem prometu pa eh, to še ni tako razširjeno. Kar zadeva eh, invalidne osebe, vozanje eh, treba čim prej najti ustrezno rešitev, kar zadeva avtobusne postaje, ki so ustrezno opremljene za nje tukaj si bodo države članice morali nekoliko bolj prizadevati. Slišali smo, da naj bi nekaj prišlo eh, do konca leta 2018, vendar pa je to še precej daleč v prihodnosti. Vemo, da se bo ta rok še enkrat premaknil, zato mislim, da bi morali pospešiti prizadevanja. Eh, organizacije potrošnikov predvsem eh, kritizirajo pomanjkljivost eh, sistemov in pomanjkanje obveščanja potnikov, predvsem pa tudi to, da mnoge države, mnoge države še nimajo možnosti alternativnega reševanja sporov, kar bi olajšalo situacijo. Hvala lepa, gospod Bar. Besedo ima gospod Zile. Hvala lepa. Hvala lepa tudi komisiji za predstavitev. Imam dve vprašanje, ali ima komisija informacije, določene informacije o državah, ki do februarja ne, bodo ne uporabljajo te uredbe. Ali je tukaj bil dosežen napredek In ali so predvidene že kakšne naložbe ali pa je vse skupaj na isti ravni kot ob uvedbi oziroma začetku veljavnosti uredbe. Omenjali ste, da socialni mediji bolj obveščajo potnike. Je to nekaj, kar že drži ali nekaj, kar nas še čaka? Zelo pomembno je namreč, da bodo potniki dobro obveščeni, še preden države članice uvaja takšne ukrepe, mogoče te ureditve ne bodo podaljšanje. Uh, Gospod Telička. No, najprej naj povem, da moram zapustiti sestanek, eh, ker moram v odbor eh, ITRE. Kolegi se bodo zapisovali še nadaljne komentarje. Hvala za eh, prijete informacije. Moram povedati, da si nisem danšnja pogledal uredbe, nisem prepričan, da obstaja neka, neko upravičilo. Uh, eh, glede tega, da sta dve državi zaprosili za izjeme, vse druge naj bi še zaprosili za to. A obstaja kakšna določba, ki eh, še vedno daje tem državam čas? Sam bi razumel, da sta samo dve državi zaprosili za izjemo in s tem so zadeve zaključene. Zanima me, kdo sta ti dve državi, kar zadeva. izvajanje uredbe. Komisija ne bi jeseni predstavila novo zakonodajo na osnovi svojih sklepov, ki se bodo odražali v novi zakonodaji. To bo sicer drugačna zakonodaja, vendar bo vplivala na pravice potnikov. kar zadeva informacije. Ljudje potujejo po Evropi, tudi sam, tudi sam uporabljam avtobuse, vendar pa na avtobusnih postajah in postajališčih eh, ne eh, vidim nobenih informacij glede eh, pravic potnikov, tako kot jih vidimo v letalskem prometu, kako se bo komisija tega lotila. In še končna zadeva med državami. Mm, ki so prejeli največ pritožb, naprimer Španija, Nemčija in tudi moja država. Pri državah gre pravzaprav za zlorabo pravic ali pa gre bolj za to, da sistem eh, deluje, da so potniki pripravljeni informirani in ne znajo vlagati pritožbe, kakšen je razlog eh, za takšne številke. Mogoče malo pritožb ne kaže, da so storitve tako odlične, ampak zato, ker ne prijemajo pritožb. Hvala lepa, gospod Tilička, gospod Kramer. Hvala lepa za predstavitev. Vendar. Ne razumem, kako komisija ne vidi potrebe po predelavi te uredbe. Kajti pravic zapotnikov v avtobusnem prevozu nadaljuje z nepošteno konkurenco, z železnico. Vsaka lokomotiva mora plačati neko pristojbino. Pri avtobusih ne, tudi v Nemčiji ne. Nimamo eh, pristojbine glede na traso, ne na kilometre, nič. Železnica mora to plačati. Drugo vprašanje je vprašanje razdalje. Pri železnici smo se odločili v prevozu na dolge razdalje, to je od 50 km naprej, ne glede na to, ali gre čez mejo ali ne. Pri avtobusu od 250 km naprej in še znotraj ene države. Za Luksemburg to sploh ne igra nobene vloge, kajti znotraj države ni razdalje, ki bi bila daljša od 52 km. Zakaj je Luksemburg torej izključen? Ko smo se za to dogovorili pred desetimi leti, eh, še nismo imeli eh, toliko avtobusnih prevozov na dolge razdalje, v Nemčiji mogoče ja, drugot pa ne, ampak iz tega bi se lahko nekaj naučili, ne pa reč, da rečemo, da vse lepo deluje. Pa še nekaj, nimate dovolj informacije. Zakaj ne? Lahko vam povem. V uredbi o železniškem prometu je napisano, da železniška podjetja, 28. in 3. odstavek, let, v letnem poročilu objavljen število in vrsto prejetih eh, pritožb, njihovo obravnavo in sprejete ukrepe. To je uveljavljeno pri železnicah v uredbi avtobusnem prevozu, tega ni. Zakaj ne poveste, da bi to morali poročati, da bo imeli vsaj pošteno konkurenco? Vse nimate podatke, odkot pa, saj jim ni treba podajati teh informacij. Zato bi morali v predeljeni uredbi to vključiti. Najprej potrebujemo neke podatke, informacije in potem bomo videli, kaj storiti. Dobil sem informacije, da v, v primerjavi z letom 2015 da je prišlo za 25 odstotkov povečanega poškodovane uh, prtljage. Če bi imeli takšne številke pri železnici ali eh, letalskem prevozu, bi že skakali po konci, tukaj pa nič. To bo vse treba urediti. še naprej predpisujete nepošteno konkurenco, zato sem prepričan, da je uredbo treba predelati, spremeniti. Železnica je začela z ne vem kakšnimi pravili, ki se ne izvajajo. V letalskem prometu smo imeli neke pravice, ki jih je eh, izboljšalo celo Evropsko sodišče. Zato prosim komisijo, da predela to uredbo. In eh, če vam manjka izkušenj, eh, se pelite z mano z avtobusom dlje kot 250 km in boste videli, eh, kako boste obravnavani, če bodo zamude, če se boste hoteli pritožiti, kako je s pravicami, ki naj bi jih imeli vsi potniki. To izkušnjo moramo pridobiti vsi in potem bomo videli, kaj narediti. In George Bach ima tukaj prav. še niti pri informiranosti nimamo poštene konkurence, ker še le kje drugje. Hvala lepa, gospa Majstor je naslednja. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, hvala tudi komisiji. Nimam veliko vprašanj, ker jih je bilo veliko že postavljenih. Ampak o tem sem se pogajala z našo politično skupino. Ni bilo pred desetimi leti, ampak osmimi leti, ker pred desetimi leti še nisem bila tukaj. Mislim, da je bilo to leta 2009. No, vsekakor sem razočarana se smo takrat eh, uveljavili pravice za avtobusni prevoz, za druge vrste prometa smo imeli že te pravice in zato me je razočaralo, da se zadeve še ne izvajajo. Že tako smo malo dosegli v trialogu, ker nekatere države članice nosi žele več, tudi ta razdalja 250 km, to vsekakor ni zraslo na našem zemljiku, ampak samo eh, glede tega smo se lahko dogovorili, ker so druge države želeli še daljše razdalje. Imam pa čisto konkretno vprašanje. Gospod Telička je eh, že spraševal po izjemah, kateri dve državi sta izjemi in ker smo že takrat vedeli, da je nekaj držav članic, ki imajo že uveljavljene pravice potnikov, druge pa ne. Mogoče je pri izvrševanju problem pri tistih, ki niso imeli takrat uveljavljenih pravic potnikov. Gospa Foster je naslednja. Samo ena manjša točka. Mislim, da je bilo veliko vprašanj že postavljenih. Gospa Majstner se bo spomnila pogajen. Veliko je izzivo. Mislim, da nišče ni ničesar naredil namenoma. Če imamo neko uredbo, potem morajo države članice poskrbeti za njihovo izvrševanje če bomo sprejeli novo uredbo, samo zato, ker nimamo pravilnega izvrševanja, ni prava pot naprej. Vendar pa se spomnim, eh, in to pravim za tiste, ki takrat niste bili tam, da moramo razlikovati med eh, avtobusnim prevozom, recimo v Nemčiji, v nekaterih državah eh, so ta potovanja dolga. You know, traffic, you know, hours hours z avtobusi za dolge proge. Avtobusi se ustavljajo v prometu, zato imamo tudi izziv, kako reševati ta vprašanja. Zato mislim, da je dobro, da je komisija danes eh, tukaj, da je lahko postavila nekaj teh vprašanj. Gotovo imamo tudi probleme za pridobivanje informacij, podatkov od držav članic, eh, glede problema, kaj so naredile, da jih eh, rešijo, kaj pa zadeva potnike z zmanjšano mobilnost. To je področje, ki je konkretno tam je možno sprejeti eh, neke izboljšave skupaj z državami članicami. Če Hvala torej, da ste prišli, ampak eh, bolj koristno bi bilo mogoče, da boste podali nekaj odgovorov, ne da bi zahtevali neko novo ureditev, ampak mogoče bi nam lahko dali nekaj odgovorov, kako zadeve bolje izvajati v državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospa Foster. Gospod Kolson je naslednji, ki bo odgovoril na vprašanja, ki se jih eh, postavi. Oui, merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica. Najprej vprašanje kazni sankcij. To je problem, s katerim se soočamo sistematsko pri pravicah potnikov in sploh v pravu Evropske unije. Države članice imajo velik eh, manevrski prostor v okviru besedil, ki so sprejeta. In tri, ker govorimo o učinkovitih, o odvračilnih in o sorazmernih kaznih in to seveda dopušča velik manevrski prostor in tudi veliko raznolikost v nacionalnem pravu in pravzaprav nimamo nobenih možnosti, da tu okripamo. Um, govorili smo o letalskem prometu, ampak to, to ni enostavno. Določene države imajo sistematske kazni, vidno, ko pride do kršitve, druge pa imajo raje neko bolj globalno vizijo, eh, torej da so više kazni za večje kršitve in tako naprej in da mogoče tudi ni denarna kazen ali kakšna druga kazen. In če si ogledamo razpredelnico tih razlik, vidimo, da so res velike, ampak težko je za komisijo ukrepati proti temu. Situacija v Španiji, eh, razložiti jo je možno z dvema eh, dejstvama. In sicer je avtobusni prevoz zelo razvit v Španiji, bolj kot drugot, tudi na dolge razdalje in to že zelo dolgo. Druga stvar, Eh, nadzorni organi, ki nadzirajo izvajanje uredbe, eh, torej so pristojne za dosti širše področje kot samo za izvajanje te uredbe. In sankcije, o katerih poročajo, ali tudi o pritožbah, se lahko nanašajo na nekaj širšega kot to, kar obravnava uredba. In to razlaga, da je v Španiji zelo veliko pritožb in tudi izrečenih kazni, kar zadeva vprašanje izjem. Mogoče je treba o tem razmisliti. To, na kar želim ob, uh, usmeriti pozornost, je, da ta uredba velja dve leti in pol. To ni zelo veliko, da bi že spremenili tako uredbo, kar pa je jasno, je, da bomo državam članicam povedali, da um, morajo hitro povedati, ali bodo podaljšali to izjemo. Ne bomo jim postili veliko časa. Portugalska in Estonija sta tisti dve državi, ki sta to že povedali, mogoče bodo še druge države, ampak moralo, morajo se zelo hitro odločiti pod tým um, autobusný kulodvor, to je prav gotovo problém. Ampak uredba je napisana tako, da je težko državam članicam pravno predpisati, da, um, kako to urediti. Um, določene države um, so na tem področju dlje od drugih. Potem informacijska kampanja komisije se je začela in um, pri tem uporabimo, predvsem uporabljamo socialne medije. Zato smo se odločili in to naj bi um, vplivalo na izvajanje te uredbe, kajti v glavnem so mladi, ki um, Eh, se odločijo za avtobus, ker je cenejši prevoz kot eh, železniški prevoz in zato se odločajo za avtobus. In zato smo začeli to informacijsko kampanjo na socialnih eh, mrežah in to naj bi zagotovilo ustrezen učinek. Informacije komisija je pripravila eh, Ehm, torej zloženka. Res pa je, da teh informacij ne najdemo vedno in da tudi ni obveznosti za kolodvora, da to objavijo oziroma dajo na razpolago. Poskušamo um, um, seveda vplivati na to, da bi se ti, da bi te prospekte res razširili, vendar ni, eh, pa ne zgodi se to vedno. Gospod Kramer je navedel, um, razlike med avtobusom in železnico. In mislim, da govorite predvsem o situaciji v Nemčiji. Res je, v Nemčiji eh, železnica nima izjem, kajti to je bila odločitev nemške vlade. Če pa si ogledamo druge države, pa vidimo na drugi strani, da imamo pri železnicah veliko več izjem kot pri avtobusnem prevozu. Veliko, veliko več. Torej možnost za železniška podjetja, da izključijo nacionalne storitve, je bila naprimer uporabljena skoraj v vseh državah vzhodne Evrope. In tudi Združeno kraljestvo je uporabilo to možnost. Torej, ko govorimo o izjemah in primitemo oba načina prevoza, ne drži, da je prevoz v prednosti v primerjavi železnico. In to je nekaj, kar, s čimer se ukvarjamo tudi pri eh, predelavi uredbe o železniškem prometu. Tam se bomo s tem ukvarjali. Gospa predsednica, to so bili moji odgovori na vprašanja. Hvala. Komisiji. Gospod Kramer, prosim. No eno stvar niste ustrezno povedali. Takrat so bile komisija in svet pri pravicah v železniškem prometu urediti zadeve na mednarodni ravni. In takrat eh, smo se vsi strinjali v Evropskem parlamentu, da je to neumno, če se vidim iz eh, Frankfurta v Bruselj, eh, ne bo to veljalo nič do Ahna. Eh, pa ja, zato smo se dogovorili, da bo zadeva veljala za celoten železniški promet, ne glede na to, ali gre čez mejo ali ne. In to je velika razlika, ne gre za nacionalno rešitev v Nemčiji, ampak gre za evropsko zakonodajo. In sicer, da eh, potniki v železniškem prometu, ne glede na to, kam se peljejo, imajo pravico do odškodnine oziroma povračila. Torej, trenutno v sedanji zakonodaji obstaja možnost države članice, da uredbo um, izvajajo za nacionalni železniški promet in mnoge države so uporabile to možnost izjeme. Hvala. Sedaj. No, to je gotovo ena od bistvenih točk to je zakonodajno besedilo, ki, eh, s katerim se bomo kmalo ukvarjali in zato se bomo prav gotovo še se sestali s komisijo. Eh, in mogoče bi bili do, bilo dobro, da organiziramo neko javno predstavitev, da vidimo tudi razlike eh, med posameznimi prevozi. Naprimer, gospod Macron um, uh, v Franciji je uvedel to možnost za avtobuse in je to tudi promoviral, ampak eh, videli bomo. No, um, gospi in gospodje, mislim, da smo danes zelo hitri pri obravnavi tih eh, točk, zato bomo sedaj naredili odmor do 11. ure. Um, ob 11. uri je, je namreč izmenjava mnen s koordinatorji za TNT. Um, dobimo se v dvorani spet ob 11. uri in prosim, da vas pride čim več na to izmenjavo mnen. Hvala. Kolegice in kolegi, nadaljujemo sejo. Smo pri 18. Eh, točki in sicer je to izmenjava mnen s koordinatorji za uh, vse evropska omrežja. Torej, po zadnjem srečanju z njimi se bomo danes ukvarjali s horizontalnim političnim vprašanjem, ki je pomembno za vse koridorje in sicer spodbujanje inteligentnih prevoznih sistemov in inovativnih eh, financiranj, spopadanje z dekarbonizacijo. Eh, koordinatorji nam bodo poročali o napredkih eh, pri njihovih koridorjih in sicer gre za Atlantski, za Baltsko-Jadranski koridor. Gosp lepo, da bude bi ga žal eh, danes ni tu, mm, opravičil se je. Eh, Atlantski koridor bo predstavil gospod eh, Skiki, Siki. Hvala za to, da ste prišli in um, skandinavsko-sredozemski koridor, za katerega je pristojen gospod Koks. Mm, hvala, da ste prišla na to izmenjavo mnen vedno je veliko veselje, ko pridete na obisk. Vsak ima sedaj 15 minut za predstavitev, torej imate dovolj časa za predstavitev danes do povdan. Imamo veliko časa, tako da nam predstavite svoje predloge, potem bo sledila razprava. Um, gospod Ismail Ertuk in Markus Piper, eh, ki ga sicer ni tu in ga bo, eh, tu in ga bo nekdo zastopal, ona dva sta poročevalca za vse evropska transportna omrežja. Um, in eh, seveda se bo vključila v razpravo tudi komisija, še enkrat prav prisrčno dobrodošli in dajem vam besedo. Hvala, gospa predsednica. Um, veliko veselje mi je, da sem spet lahko tu. Vsako leto, ko imamo to priložnost, eh, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, da vas obiščemo, eh, sledimo dvema javnima funkcijama. Prva je, da odgovorno predstavljamo to, kar počnemo. Drugo pa je nadzor parlamenta, kar je seveda čast in tudi odgovornost eh, Evropskega parlamenta. Svojo predstavitev bom razdelil na dva dela. No, tole me bo vezalo na celotno predstavitev. Najprej bi se ukvarjal z horizontalnim vprašanjem, ki se nanaša na vse koridorje. Evropska komisija je pripravila eh, tako imenovane issues papers, torej dokumente z informacijami, ki so namenjeni usmerjanju razprave. Na koncu pa se bom posvetil skandinavsko sredozemskemu koridorju. Kar zadeva horizontalna vprašanja, bi nekaj več povedal o podnebnih spremembah. Stranke tudi v EFSI so določile kriterije in cilje za to, kar želimo doseči. 6. marca 2015 je Evropska unija sprejela zavezojoče cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 30 odstotkov do leta 2040. Promet je drugi največji emitor eh, in največ prihaja iz cestnega prometa. Prav tako imamo veliko rast eh, pri letalstvu in tudi pomorstvu. V nasprotju s drugimi sektori, ko pravimo analizo, promet, žal do leta 2008, kljub inovacijam, novim eh, ureditvam, ureditvam glede zmanjšanja porabe goriva in tako naprej in tako nazaj, prinaša toliko več mobilnosti, da je bila situacija uh, okoljsko 2008 uh, eh, slabša kot leta 1990, nasprotju z mnogimi drugimi sektorji. Kar pa zadeva nove cilje do leta 2050, postaja jasno, da začenjamo z zaostankom in moramo eh, doseči ambiciozne cilje do 2030, da bi dosegli cilje za 2050 bi morali znižati emisije za 67 odstotkov v prometu. To moramo eh, radikalno spremeniti. Trendi so šli namreč doslej samo na vzgor. Zato to pomeni, da nismo dosegli temeljne spremembe politike. Zato moramo eh, razmisliti, kakšne spremembe bi tukaj uvedli, kakšno transformacijo prometa. In eh, tukaj imamo tudi proces dekarbonizacije. Eno od področji, ki ga moramo upoštevati, je nekaj, kar zahteva politiko, kot smo izvajali v zadnjih eh, desetletjih in sicer, da mm, se gremo intermodalno, da prihajamo iz eh, bolj onesnažujočih oblik prometa na manj onesnažujoča. in da spravimo potnike iz eh, letalskega prometa na krajše razdalje, na železnico ali pa tudi na reke. Potem pa imamo tukaj še vlogo obnovljivih virov energije, elektrika, biogoriva, vodikovo gorivo in tako naprej. Imamo različne finančne sisteme, ki pomagajo financirati to vrstne eh, projekte. Imamo tudi tri komercialne pilotne projekte na področju, ki ga sam eh, pokrivam. Naslednje vprašanje je, kako eh, uveljaviti EFSI, eh, e hm, torej naložbeni sklad, ki ga vodi Evropska investicijska banka in mehanizem za povezovanje Evrope v te namene. Čeprav se to ne nanaša samo na promet, Eh, promet sodeluje znotraj obzorja 2020. Tako da se moramo vprašati, kje bomo našli vzvode za to, da eh, pridemo s temeljne spremembe politike v bolj ambiciozne cilje oziroma ambiciozne ukrepe za to, da bi dosegli cilje, ki smo si jih dosegli. Nekaj bi povedal tudi o inteligentnih eh, transportnih sistemov. Digitalizacija je glavni trend, s tem pa je povezana tudi avtomatizacija. To so trendi, eh, ki so tukaj in se bodo še ukrepili na področju prometa. Treba je tudi razmišljati zunaj nekih eh, silosov če razmišljamo o inteligentnih transportnih sistemih, se moramo zavedati, da smo povezani z pametnimi energetskimi omrežji, sistemi obnovljivih virov energije in to bo seveda tudi povezano z telekomunikacijskimi eh, o mreži, digitalnim eh, mreženjem, optičnimi povezavami in podobno. To se bo vse odražalo preko infrastrukture, preko vozil. Da se ne bi preveč eh, spuščal v podrobnosti, naj povem, da smo se o srodo eh, čali tudi na vmesnike med eh, voznikom in vozilom. Druga možnost je komunikacija med vozili za izboljšanje nadzora nad prometov, vodenje konvojev, tovornega prometa. Eh, o čemer je govorilo tudi nizozemsko predsedstvo. Razmišljam, kako bi razvili te sisteme. Potem pa imamo eh, komunikacijo med vozili z infrastrukturo. In tukaj potrebujemo eh, ustrezno infrastrukturo povezave velikih podjetij, ki eh, obdelujejo podatkov. In ti podatki se potem eh, prenašajo na uporabnike teh sistemov, od operaterjev sistemov. No, vse to zveni zelo enostavno, vendar pa je težko izvesti. Ogotovili pa smo pri naših koridorjih, da eh, smo lahko zelo dobro preizkusno polje za eh, te zadeve. V koridorjih imamo eh, ustrezne pogoje, ki omogočajo povezave z vseh smeri lahko dosežemo prave povezave med pravimi ljudmi preko regionalnih in nacionalnih meja, kar nam omogoča pogled naprej. Ni se treba omejiti na mejah, ampak lahko gremo kar precej čez tukaj je povezava med eh, podnebjem in eh, informatiko, informacijsko tehnologijo, potrebujem nek mehanizem, da bi druge povabili eh, k nam, ki bi radi z nami sodelovali znotraj določene strukture. Če torej nekdo pride z zelo dobro informatiko ali podnebno rešitvijo, ki je neke vrste vtikač, lahko mi ponudimo vtičnico, kamor je ta vtikač mogoče utakniti. E, takšne sinergije se nam zdijo izjemno pomembne. Sem časa bi se uh, opredelil zdaj glede skandinavsko sredozemskega koridorja, začenja se na finskem, na ruski meji, potem imamo švedsko, norveško, dansko, potem smo v Nemčiji, čez eh, osrednjo Nemčijo na osi Berlin-Mint, nadaljujemo preko Avstrije, Italije, čez so Italijo, Sicilijo, eh, na Malto. Sedem eh, evropskih držav in še Norveško imamo vključeno v eh, ta eh, koridor. Imamo 9300 kilometrov železnic, 6300 kilometrov cest, 19 letališč, 25 pristanišč in 44 železniških terminalov uspelo nam je doseči drugi delovni program, ki so ga potrdile vlade držav članic. Evropska komisija je sodelovala z državami članicami, sodelovali pa smo tudi z ključnimi operaterji. Eh, ključne točke, s katerimi se ukvarjamo, so eh, Brenner z eh, oskim grljo in dodana vrednost v projektih. Tukaj imamo predvsem tunel pod eh, Alpami na Brennerjem med eh, Severno Italijo in Južno Avstrijo. To je zelo ambiciozen projekt, 64 km tunelov naj bi bilo zgrajenih do Innsbrucka iz Italije. To naj bi bil najdaljši tunel v Evropi, čeprav Kitajci mislim, da načrtuje nekaj bolj ambicioznega v bližnji prihodnosti. Ta koridor je že zelo napreden. Več kot 60 km tunelov smo že zgradili, večina so dostopni tuneli, ki omogočajo vzdrževalna dela ali pa raziskovalni tuneli za prepoznavanje geoloških in drugih eh, pogojev. Imajo pa dodano vrednost eh, za programe vzdrževanja, varnostne programe, ki so povezani eh, z dvema velikima pristaničnjama, 64 km na sever, 64 jug in potem 64 raziskovalnih in zdrževalnih je eh, v sredini. Eh, skupno bo 200, eh, več kot 220 km na Brennerjev. Naj poročam, da bomo do konca tega leta podpisali vse pogodbe za 80 odstotkov tunelov. E, to je zaradi velike zaveze Evropske unije od leta 2007 do danes e, smo temu namenili e, in porabili 2 milijardi, to je 40 odstotkov skupnih stroškov za ta projekt. Smo že za točko brez povratka, lahko gremo samo naprej. Vprašanje je samo, kako bomo zadeve izpeljali v operativni fazi v letih smo poskušali optimirati eh, načrte in pripraviti projekte, na katere smo lahko ponosni in upajmo, da bo tako tudi v naslednjih letih. Naslednji velik eh, projekt je eh, na baljski strani 90 km tunela pod, do Ferskih otokov na Danskem. S tem bi ustvarili makroregijo od Hamburga preko Kopenhagna, Malmöja do Štokholma in eh, končno še do Osla preko Göteborga. Ta mm, projekt za vse prometne ministre iz regije, tudi tisti, ki niso danski ali nemški, označen kot eh, zelo pomemben projekt v zadnjih 12 mesecih je potekala velika promocija na Danskem, vendar še nismo prišli preko faze pridobivanja dovoljen. Proces moramo spoštovati, seveda moramo spoštovati tudi pravice državljanov in rezultat, ki ga bo to prineslo. Se pa lahko nekaj naučimo, ne smemo omalovaževati pravic. Eh, državljanov, vendar jih moramo biti bistveno prej v procesu. Če bo trajalo 5, 6, 7 let, eh, da zadeve eh, pripravimo na administrativni in pravni ravni, je to razlog, da začnemo zgodaj z posvetovanjem, tako da bomo dolgoročne projekte pravočasno pripravili. Tretji projekt je železniški projekt znotraj same Nemčije. Ne gre za čezmejni projekt, vendar je vpliva na čezmejni promet in je zelo pomemben projekt znotraj. Nemčije. Velike baljska pristanišča in ta so velika ob Severnem eh, morju v Ljubeku, Rostoko in tako naprej. In tudi v Bremno eh, potrebuje povezave. 48 odstotkov iz pristanišča vedno preko železnice, že zdaj preko železnice. To je naj, eh, skoraj največji je pristanišče v Bremno. Samo Göteborg je večji. Če imamo, gledamo na povezavo z Hamburgo, imamo popoln logistični center. Čeprav gre za problem z nemško zmogljivostjo, vpliva na celotno omrežje, zato želimo spodbujati ta uh, nemški problem in ga prenesti na evropsko raven, saj vpliva na eh, celotno Evropo. Druge zadeve, s katerimi se ukvarjamo, dve bi še omenil, so spremljevalni ukrepi. Eh, naprimer eh, cestnine, eh, prenos iz ceste na železnico z centri, ki omogočajo nakladanje uporaba načela, da plačuje uporabnik, preprečevanje zamaškov in tako naprej. Če, bodo, če lahko pripravimo inženirje, da zadeve pripravijo po svoje hidrologe, geologe, da upravijo svoje delo, moramo sami poskrbeti, Eh, svoje stvari. Načrtovalci, projektanti morajo narediti svoje. Seveda pa moramo misliti, eh, katero, katere projekte uporabiti. Vsak misli, da dela najboljše. Torej, če imamo opravka z italijani, avstrici ali komerkoli drugi, začnemo najprej z eh, tistim, kar imamo pred seboj in poskušamo ustvariti neko logiko koridorja. To je zelo težko, ker vsak misli, da dela najbolje na svojem eh, področju. Razmislite, razmislite da bi investirali na milijone v čudovit eh, projekt, kot je Brennan. Na koncu pa bi še vedno dva milijona tovornjakov vsako leto prečkalo eh, prelaz Brenner z spremljujočimi obremenitvami za okolje to bi bila katastrofa. Del procesa je, da uporabim druge instrumente kot vzvode za spremljivost tega projekta. E, nimamo vlasti zemlje in tudi ne same lokacije, ampak potrebujemo nekoga, ki bo tam delal. In še zadnja točka, Fermen Bilfixli. E, veste, da ko se pojavi velik projekt, eh, ki ima veliko gradbeno fazo, veliko vplivov na, eh, na skupnost, ki tam živi, morate vedeti, kako se boste lotili najbolj problematičnih eh, zadev, kako zmanjšate najhujše posledice in ustvarite neko ravnovesje med potrebami projekta in potrebami lokalne skupnosti. Zato je treba uh, Eh, upoštevati vlogo regionalnih nacionalnih eh, načrtovalnih institucij. Ko se lotijo takega projekta, morajo začeti z dialogom z ljudmi in to zelo zgodaj, ker vemo, da to dolgo traja. Če ne bomo začeli zgodaj, bomo vse te projekte obsodili na to, da ne bodo del omrežja, ampak del neke trganke, naključno sestavljene. To so moje sporočila in najlepša hvala za pozornost. Euh, hvala za to predstavitev, ki je bila zelo jasna in tudi zelo optimistična. Sedaj pa dobi besedo. Sedaj pa dobite besedo vi. Hvala, gospod predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci v tem odboru. Tudi sam sem zelo zadovoljen, da sem tukaj. Hvaležen sem za vaše vabilo. To se mi zdi pomembna priložnost tako za aktualizacijo, glede informacij, kaj se dogaja, glede koridorja, atlantskega koridorja, za katerega sem odgovoren, pa tudi, da se pogovorim z vami o nekaterih pomembnih horizontalnih vprašanjih mojem primeru je to še vedno povezano z inovacijo, kot je to storil tudi kolega Pat Cox. Posebno pa se osredotočamo na finančno uredbo. Naj začnem z razvojem dogodkov v tem koridorju. Pat Cox je govoril o skandinavsko-sredozemskem koridorju, sedaj pa gremo na atlantski koridor. To je koridor, ki ima zelo močno pomorsko komponento. 13 ključnih pristanišče, pomorskih, morskih in tudi celinskih. Do velike mere je to povezano tudi z železniškim tovornim koridorjem 4. Naše načrtovanje koridorja, ko bo dokončan, bi moral odigrati pomembno vlogo ne samo pri potniškem, temveč posebno pri tovornem prometu. Prečka štiri države članice, povezuje tri prestolnice in tudi še kar nekaj pomembnih urbanih središč, na to se osredotočamo. In tako kot baljske države, imamo tukaj dve tirni širini, UIC in Ibersko. In to je zelo velika težava medoperabilnosti, s katero se soočamo. Seveda to skušamo razrešiti, tudi kar se tiče visoko hitrostnega omrežja, to je pri tini širini UIC. Sedaj pa sodelujemo s tako špansko in portugalsko vlado in obe se strinjata, da je potrebno nekaj narediti da bi torej naredili preskok naprej na tem področju, zato da bi prebrodili te težave in bi imeli boljše zadovoljivo integracijo na evropsko mreže. Šlo bo verjetno za posebni projekt, ko bomo morali razmišljati o naslednji finančni perspektivi ravno za to. In gotovo se bomo lahko na to še vrnili. Naslednja prosojnica nam pove, kje smo trenutnem. trenutno. Tukaj si to lahko pogledate, ko boste imeli več časa, če vas bo to seveda zanimalo. Kar se tiče tega, kaj že deluje, kaj bo zgrajeno in kaj je ali načrtovano ali pa zaostaja za načrti. nekoliko naskrbi zaradi manjkajoče povezave, med drugim tudi med Španijo in Portugalsko. In tukaj skušamo stvari razrešiti v pozitivno smer. Vse države, ki so vključene v to, na Piranijskem polotoku, pa tudi Francija, pa si zelo prizadevajo. Kateri so nekateri največji dosežki? Eden najpomembnejših dosežkov je dejstvo, da je hitra linija Tour Bordeaux, da bo operativna po 2. juliju, tako da je praktično to že končano. To je največji javno-zasebni projekt na področju železnice na svetu, 7,8 milijarde evrov. In to je bilo možno zahvaljajoč RGTT, to je jamstvo, to je podaljšek inovativnih finančnih instrumentov, o katerih danes govorimo in se je izkazal za zelo koristnega. V tem primeru prav tako bo to potem pomenilo več kapacitete tudi za tovorni promet. Še en pomemben dosežek je vzpostavitev sklada za dostopnost pri staničju v Španiji. To podpira EFSI. To je pomembno za težave, ki jih razrešujemo, poleg tega pa to pomeni tudi zelo dober primer združevanja sredstev, tako da lahko imamo bolj učinkovit, obetajoč dialog z Evsijem. Ta sklad je bil spostavljen zato, da da bi imeli na določen način možnost spremeniti niz manjših projektov, za katere bi bilo težko imeti plodni dialog z EFSI-jem v večjo skupino projektov, kjer potem en organ se ukvarja z EIB in EFSI in tako dobimo pomembne rezultate. In končno če povzamem vse večje dosežke, smo dosegli tudi velik napredek pri upravljanju, še prav posebno na Pirenejskem polotoku, kjer imamo sedaj medvladno delovno skupino na najvišji ravni med Španijo in Portugalsko, osredotoča pa se še prav posebno na medoperabilnost. To je na razlike v širini tirov. Prav tako pa redno obveščajo, kaj se dogaja glede čezmejnih projektov in manjkajočih členov. Seveda so investicije še potrebne, amerikanske, ta koridor 45-50 milijard evrov. Ocenjujemo, da bo potrebnih trenutno investicije znašajo približno 11 milijard evrov. 3 milijarde evrov so bile dodeljene prek nepovratnih sredstev, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj. In to je približno 7 milijard evrov aktiviranih sredstev za projekt. Ostali projekti pa so potem prinesli še 5 milijard evrov dodatnih investicij. Naj pa še enkrat opozorim na zadnjo točko, precejšen znesek, ocenjena približno 7-8 milijard evrov, bo potreben za to, da dosežemo polno operabilnost na Pirinejskem polotoku. Torej zato, da bomo premagali razliko med obima širinoma tirov UIC in Pirenejskim. Veliko je bilo že narejenega, vendar pa ne dovolj in tega ne smemo več zanemarjati, to mora biti predmet posebne pozornosti in upamo, da bomo našli tudi rešitev. Tako. Sedaj pa še drugi del moje predstavitve, kar se tiče investiranja in financiranja. Vse to izvira iz velikanskih investicijskih potreb ki jih imamo, zato da bi izvedli koridor dobil 2040-2050. Eh, investicije so ocenjene na 750 milijard evrov, sredstev, ki bodo potrebna. Prav tako pa seveda tukaj še sploh nimamo sredstev, javnih sredstev. Zato tako da moramo najti način, kako vključiti zasebni kapital. Dobro poznate to plat zgodbe in to zahteva nekatere ne prav spodbude za javno-zasebna partnerstva, ampak vsaj zahteva boljši kontekst, pod katerim bodo javno-zasebna partnerstva se lahko odvijala To je bila temeljna zamisel, ki tiči za tem poročilom, ki smo ga pripravili pred nekaj leti. Poročilo CBS, da smo predstavili svetu in parlamentu in na tem še vedno delamo. Ne samo, da preverjamo, kaj je že bilo izvedeno, kaj je že bilo doseženega, temveč tudi, kateri so nove, novi problemi, ki se porajajo in katere rešitve lahko najdemo in predlagamo. Spomnili se boste, da smo obravnavali pretežno štiri področja na naslednji prosojnici. Boste videli, da je torej moramo okrepiti izvajanje projektov. Tukaj gre za zmogljivost, jaspers, tehnično pomoč, zmanjševanje birokracije, ehm, javna naročila, državna pomoč in tako dalje. Potem razširanje financiranja in nudenja sredstev iz različnih virov in potem tudi bolj pozitivno okolje, kar se tiče finančnih trgov, pravil na tem področju, kar se tiče javno-zasebnih partnerstev in vključevanje zainteresiranih strani. Naj torej nakratko povem, kateri so dosežki in kaj še manjka, kaj je še potrebno storiti. To bo naslednja prosojnica. tukaj začenjamo s prvimi tremi točkami. Torej, gre za podporo projektu. Potrebujemo boljše projekte, ki bodo zadostili novejšemu kontekstu, ko bomo imeli tudi zasebne investitorje. Kar se tiče razmer v preteklosti, ko smo večinoma imeli samo javne partnere, ki smo jih morali prepričevati v izvedljivost projektov. To je zelo pomembno, ne samo za javno zasebno partnerstvo tradicionalne narave, še bolj pomembno je to za EFSI, še bolj pomembno pa za novi pristop, ki je vključen v tako imenovanem pozivu k mešanju. Kot veste, to zahteva, da so projekti popolnoma opredeljeni, kar se tiče tehnične izvedbene plati, pa tudi finančne. In to od samega začetka. Zato smo seveda veseli, kar počne tehničen del tega projekta Jaspers in tako dalje. In potem ključna administrativna vprašanja, drugo pomembno področje. Pobuda vse na enem mestu, to skušamo izpostaviti, kjerkoli se da. Potem revizija državne pomoči, zakonodaje na tem področju, ki je bila dosežena s hitrejšo obdelavo, še pa posebno za projekte, ki se lahko kvalificirajo za podporo iz EFSI-ja. In potem tudi ponovna obdelava zdaj dovoljen. Komisija je zahtevala za študijo, je pa zaprosila za študijo, to bomo sedaj pripravili. In ne gre samo za uris razmer, gre tudi za predloge, kako razrešiti nekatere, še prav posebno pereče težave, ki so pomembne za čez mejna področja. Slišali smo že, ko ne vemo torej, katero zakonodajo praviti, kateri jezik in tako dalje in tako naprej. Rešitev financiranja. To pomeni, da bomo skušali iti v bolj inovativno smer, še prav posebno bomo uporabljali novo besedico mešanje, blending. To pomeni torej, da skušamo združiti različna sredstva, da dosežemo cilje. Poziv k mešanju dovolite mi, da o tem tudi spregovorim, to je prvi pomemben poskus v tej smeri. Običajno se projekt kvalificira, če je možno najti rešitev za finančne potrebe prek komponente nepovratnih sredstev, največ kot 20 odstotkov, prek instrumenta kot je EFSI, prek zasebnih skradov, sredstev, posojil ali lastnih sredstev, ali pa gre morda za jamstva finančnih institutov, če lahko torej to vse izvedemo. In ta del nepovratnih sredstev mora biti že dorečen ko se z vsemi finančnimi partnerji pogovarjamo o izvedljivosti teh projektov. In tukaj se sedaj vračam na kakovost projektov, kajti če je potrebno prepričevati banke, različne banke, tudi komercialne, da je projekt izvedljiv, potem mora biti ta projekt dobro tehnično zasnovan. In to potem ponudi tudi priložnost, da gledamo na velike projekte z druge plati. Včasih smo govorili o poolingu sredstva, sedaj pa govorimo o segmentaciji. Ko lahko večji projekt razdelimo na manjše in potem manjše posamezne dele, logistično platformo in dostop do Brennera, lahko torej naredimo nekaj, kar je spremljivo za projekte poziv po mešanju. In za konec, kako je urejen finančni trg v uredbi Solventnost 2, smo našli dobre rešitve in sedaj imamo tudi že nekaj zelo zanimivih primerov dolgo ročnih investitorjev, ki jih zanimajo investicije v naše projekte, kot je pristanišče v Kalejo, če se prav spomnim. Prav tako po zakonodaju po Bazlu 3 revizija sedaj poteka zato, da bi omehčali kapitalske zahteve, take kot so sedaj nimajo smisla, še prav posebno na področju investicij v prometno infrastrukturo načrtujemo pa tudi boljše organizirano predstavljeno poročilo o tem, kaj se je že storilo, kaj je potrebno še postoriti do naslednje jeseni. Seveda pa bomo, in govorim o tudi v imenu kolege Bodeviga, ki ga žal danes ni z nami, zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel priti, torej bi bili hvaležni, če imate kakršenkoli predlog še prav posebno glede ovir, ki preprečujejo ustrezno izvedbo vsega tega. Pa morda mi tega ne vemo zaradi razno raznih razlogov. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala lepa za ti dve predstavitvi, ki ste bili zelo jasni. Um, ampak um, slišali smo seveda o velikih izzivih. Uh, gre za naložbe. Sedaj pa odpiram razpravo. In prvi dobi besedo gospod Bim van de Kamp. Ne. Najprej dobi besedo poročevalec Ismail Ertuk. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa vim. Naj se še enkrat zahvalim vam, gospod Cox in tudi vam, gospod Seki. Naj ponovim veliko krat, sem to že povedal, še enkrat bom ti roki TNT struktura, ko bi imeli koridorje, je morda najboljša stvar, ki smo jo pripravili, odkar sem v parlamentu. Zato bi se vam rad zahvalil kot koordinator. Nimam pa specifičnih vprašanj. Ti si imam, da ko ni težav, vlada tišina in imam občutek, da s tem dobro upravljate z vašimi ministri, partnerji v državah, članicah. Če boste nadrevali tako, bomo lahko kot EU in kot Evropski parlament zelo zadovoljni. Morda pa vaše izkušnje. To me res zanima. Ko smo se pred 4-5 leti pogovarjali o tej zakonodaji, je bilo res težko uveljaviti te zamisli v svetu, kar se tiče platform za koridorje. Na začetku sem imel tis, da je bilo težko prepričati partnere na nacionalni ravni, da bi se usedli za mizo in se pogovorili o tem, kakšne so vaše izkušnje sedaj. Mislim, da so se dogovorili in da so že prebavili te zamisli z Evropske ravni. Imam prav, to bi bilo edino moje vprašanje za vas. Rad pa bi se vam zahvalil za dobro upravljeno delo do sedaj. Hvala. Hvala, gospod Ismail Ertug. Sedaj pa da bi se dobim, da ne kam. Ik zal toch... Hvala lepa, gospa predsednica. Govoril bom po nizozemsko. Najprej naj ponovim to, kar je dejal, kar je dejal gospod Ertok. Zelo dobro je, da sta oba tukaj z nami. Pat Cox je to že dejal. To prinaša določeno legitimizacijo temu, kar počnemo. Mislim, da je dobro, da je Evropski parlament sedaj vključen imamo tudi druge koordinatorje, ki so bili tukaj in to nam da pravo podobo. Potrebno je iti prek vaših vlastnih koridorjev, si ogledati širšo sliko. Zelo sem vesel, ko vidim, kakšen je pristop Peta Coxa, da se ogledamo nove elemente politike, naprimer dekarbonizacija, pa tudi inteligentni transportni sistemi, da bi lahko videli, kako bi to lahko vključili v projekte TNT, kajti to se ne dogaja vedno v EU. Imamo velikanske GD-je, ki delajo samo na svojih področjih, delajo na svojih projektih, vsaj tako se zdi. In zelo sem vesel, da želite sedaj se tega lotiti celovito. Je pa jasno, da je še vedno kar nekaj vprašanj, s katerimi se moramo ukvarjati. Pred nekaj meseci smo se pogovarjali o poročilu računskega sodišča. Šlo je za investicije v pristanišča v Evropi, morska pristanišča. To je bilo poročilo pred TNT in je bilo kar precej kritično. Ogledali smo si kar nekaj španskih pristanišč, ki mislim, da so v portfelju gospoda Sekija. Torej, z drugim besedami imamo model, imamo stališče, kot je dejal Ismail. In ne pravim, da bi se naj odmaknili od tega, tega se moramo držati, vendar pa investicije morajo biti tudi legitimizirane. Tovor mora iti prek pristanišč. Kako se lotiti tega? To me zanima. Pred nekaj leti smo se pogovarjali tukaj o poročilu o investicijah v podzemne železnice pri mestnih povezavah. To je bilo tudi, mm, pred, to je bilo tudi predvsej dvomov. Veliko županov si je želelo svoje linije podzemne železnice, ni bilo pa seveda jasno, ali bo dovolj potnikov za te linije. In tukaj mm, prijem do prednostnih nalog. V poročilu Peta Koksa je zapisano, da se zdi, da je Finska na koncu sveta, na koncu Evrope. Istočasno pa v Mannheimu potrebujemo velikanske investicije za to, da zagotovimo, da se da v mestu še živeti. Torej, kako se odločiti glede prednostnih nalog? Bomo najprej uredili Mannheim, da bodo meščani zadovoljni, ali pa bomo začeli na skrajnem severu in bomo potem počasi šli proti jugu. Vem, to ne deluje tako, ampak rad bi malo bolj podrobno razlago glede tega. Potem pa še gradbena dovoljenja, kar se tiče tega, kar je dejal Pat Cox, kar se tiče gradbenih dovoljenj. Kako lahko to spodbudimo? To, kar je dejal gospod Sekin. Želite si nekaj, kar bi bilo v skladu z vse na enem mestu. Na komisiji imamo emejo. Kaj pa emeja počne? Mislil sem, da sem to prav razumel. Torej vse na enem mestu na komisiji, da bi to naj bila emeja. Je to res? In potem še končno vprašanje, gospod Kramer, Ismail in tudi jaz sem, smo obiskali Brenerski tunel. In slišali smo, da gre z vrtenjem dobro um, ni pa dopolnilne infrastrukture. Videli smo kotarski predor, končan, medtem ko spremljajočih cest pa ni, niso dobre. Ne moram žal čakati na odgovor, ker moram oditi, vendar pa osebe LSA in moje osebe bodo tukaj in bodo prisluhnili. Hvala lepa. Hvala, gospod Wim van de Kamp. Gospa Meistner je na vrsti naslednja. Hvala lepa. Zdaj pa nemščina na mesto nizozemščine. Hvala lepa. Ja, nizozemsko pač ne znam tako dobro, nemško bolje. Hvala lepa obema koordinatorjama za poročilo. Mislim, da je zelo dobro izvedeti, kaj se točno dogaja v tem trenutku na področju TNT. Ja, tukaj je dejal in to vedno povem obiskovalcem, smernice TNT, tudi ta zemljevid za podzemne železnice in sredstva, to je bil velikanski dosežek, ki nam je uspel v interesu Evrope, da bi torej tudi okrepili skupni trg, moramo te koridore resnično razviti. Najprej vprašanje za Karla Sekija. 750 milijard za vse, torej tako domnevam, kar potrebujemo, ne samo za koridor, ki ga gradite, za katerega ste pristojni vi, za vse. Da, prav. Potem drugo vprašanje. Podali ste nekaj priporočil, kako bi prišli do zasebnega kapitala, do zasebnih investitorjev. Na začetku smo tudi pri instrumentu za povezovanje Evrope govorili o projektnih obveznicah. Mislim, da bo to težko doseči. Imate kakšne konkretne zamisli? Imenovali ste prenerod predor. Imate kakšne zamisli, kjer je to dobro delovalo in kjer bi lahko to aktivirali in praktično izvedli in torej imeli kakšen zvod za zasebna sredstva? To je konkretno vprašanje. Potem pa Pat Cox, kar nekaj vprašanj. Najprej, kar se tiče dela emisij, o katerem ste govorili. Rekli ste, da pač se želimo premakniti z ceste in zraka na železniški promet ali celinski plovni promet. Uh, Je pač tako, da kar se mene tiče, to pogosto ne deluje. Tovor na železnici se zmanjšuje, po mojem mnenju. Premalo uporabljamo tehnologije, ki bi omogočila izboljšavo prometa na železnici. To se premalo uporablja. Čeprav posebno pri cenjskih plovnih potep pa je premalo vozlišče. To tako tudi v plašnem koridorju, da ni dovolj premika med različnimi načini prometa. Drugo vprašanje se nanaša vaš koridor, zakonodajo smo že pripravili za infrastrukturo in omrežje za alternativno energijo. To je v fazi izvedbe. Kako ste napredovali že pred tem v vašem koridorju? To me zelo zanima, ker Nemčija je tudi del tega koridorja. In potem še dve konkretne vprašanje glede koridora samega. Omenili ste različna pristanišča. To je tudi vprašanje za gospoda Sekija veliko pristanišč imate, kajti pri vas je seveda pomorska komponenta še pomembnejša, tako kot tudi pri nas, v Skandinaviji. So ta pristanišča dovolj opremljena z infrastrukturo za čiščenje odpadnih voda? Wastewater infrastructure. Ne spomnim se nemške besede. Pred kratkim se slišala, da veliko pristanišč v Evropi nima zadostne infrastrukture. Zato in potem se lahko zgodi, onesnaževanje morja, če ne če eh, obstaja ustrezna infrastruktura. Kako lahko to zagotovimo tudi prek CEFA? In potem še zadnje kratko vprašanje. Povezava Hamburg-Bremen-Hanover. To je sedaj končno že sklenjena trasa po Y-trasi, ki potem ni prišla. Imamo že časovni razpored, kar se vas tiče, o katerem govorite. Hvala. Merci, Madame Meissner. La parole est à Monsieur. Voilà, gospod Kramer. Dank für die Vorträge. Hvala lepa za predstavitvi in še prav posebno bi se rad zahvalil za uvod Peta Koksa, ki je spet podal to razsežnost, celovito razsežnost. Promet ni odgovoren samo za četrtino emisij, to je edini sektor, kjer je to raslo od leta 1990 za 58 odstotkov, industrija pa je padla za 38 odstotkov. Zato je popolnoma jasno, da so podnebni cilji, in to ste dobro predstavili, da jih bomo dosegli podnebne cilje le, če bomo spremenili mobilnost. In to je zelo pomembno. Prav tako pa imamo izkušnje z gotardskim predorom, kar se mi zdi za evropsko katastrofo. Pred 20 leti je bil na višini Logana zaprt pogodba iz Lugana zaključena, štiri države so to podpisale, Italija in Nemčija pa sedaj poskrbite za to. Koridor Rotterdam-Genova je bil najpomembnejši. Zgodili so predor, ki je pa brezmislen, ker ni povezal. Nemci morda računajo, da bi do 2040 zgodili to, dokaj se roja ali kadarkoli že. Italijani pa ne počnejo nič že 20 let. Gradbišče, 150 milijonov frankov se investira ampak to financira Švica, ne Italija. Čeprav je pogodba obstajala. In zato, ko izpostavljate, da so pogodbe pomembne, vse lepo in prav, ampak trenutno izhajam iz tega, da te pogodbe so samo po božno željo, podpišajo jih potem pa nič. Kako bomo storili s tem? Bili smo v Bremskem predoru, to je že tako napredovalo, da se ga ne da ustaviti, vendar pa ko sem na neški stanje spraševal prometne ministre, niso niti vedeli, kakšna bo linija od Brusla do predora. Potem bi se lahko katastrofa tukaj ponovila. In Italija, južno od Bremskega predora, še tudi nisem slišal, da bi se kaj gradilo. Seveda, Italija pa ne želi samo Rotterdama Genova, tudi Brene se želi in Lyon Torino. In sedaj mora komisija seveda braniti ta koridor. Komisija, kaj pa počnete? kaj počnete, da državam poveste, zgradite najprej pomembne koridore. V Italiji ne boste dobili denarja za cestne ali železniške projekte, dokler ne bo to dokončano. Potem pa se lahko pogovarjamo v Brenneru in morda še v Lyon, Torino. Ne morete pa kar tako dobivati sredstev za načrtovanje Lyon, Torino, če pa niste sposobni zgraditi niti najpomembnejšega koridora, ki ste ga podpisali že pred 20 leti. Kako ravnate s tem? To je moja prva točka. Seveda to, morda to ni samo vprašanje za koordinatorje, ampak to je odločilno vprašanje. Je pa danski projekt. Nemška vlada je takrat dejala, če bodo danci to plačali in če si tega želijo, zakaj bi bili proti kajti na nemške strani ni načrtovanja. Seveda bi naj zgradili nove povezave, ne praktično tam, ampak to je določena težava. In potem bi si želeli, bi imeli krajšo povezavo, bi pa potem v spometi Skandinavije šel prek Hamburga in to bi potem bilo osko grlo. Že 20 let nimamo načrtov, kako bi lahko to razrešili. Celoten promet iz Skandinavije na Hamburg, čeprav je to že sedaj ozko grlo. Potem pa imamo še drugo pozav pa ekrostoka, ki je krajša. Ozto gece nukuping. To smo sklenili, da bomo železniško progo sanirali, kajti miri so nekateri strahovali, da bi potem bil ogrožen ta danski projekt. In potem še ena stvar proti danskemu projektu, Petkok se je dejal. Moramo spomeniti mobilnost, vendar pa gradi se tunel za železnico in cesto, ko bo to zgrajeno, ne bomo imeli več premika. Torej, za me to ni pravi učinek. Kako bomo torej ravnali s tem? Zakaj se na tem ne dela? Potem še eno vprašanje. EMTS. Veliko smo namenili Galileju. ERMTS, ETS in tako dalje bi ne mogli tega združiti, kako bi to lahko povezali in vem, da obstajajo težave med Italijo in Francijo pri ERTMS, kajti Francija določenih lokomotiv iz Italije ne dopušča. Kako je pa zagotovljeno, da bodo španski vlaki lahko vozili tudi po Franciji v tem koridoru? Kako ravnate s tem, ste že zagotovili to? Ali se gredo iz istih igric, da vlaki iz drugih držav pri nas ne bodo vozili? in potem še nekaj, in to je pomembno, povezava z lokalnimi in regionalnimi povezavami. Dejali ste, da je to potrebno storiti, tako lahko povečamo učinkovitost. Lahko poveste več, kaj države počnajo, če delajo na tem. Hvala. Merci, monsieur Kramer. La parole est à madame Clune. C'est à vous. Voilà. Hvala lepa, hvala lepa gospodu Koksu in eh, gospodu Sekiju za mm, predstavitve. Eh, Severno morje in eh, sredozemlje, to je koridor, o katerem bi govorila. Mogoče nekaj več o samem financiranju, ki se mi zdi zelo pomembno. S to me veselijo, kaj ste povedali, gospod Seki, glede koncentracije na pooling, mm, združevanje sredstev za manjše projekte, če sem vas eh, dobro razumela. Tako da lahko izkoristite ta eh, instrument za to, da ustrezno financirate svoje projekte. Potem pa imamo še vse na enem mestu, kar je tudi pomembno tem ti projekti so zelo dobri za povezavo z skrajno menimi področji, naprimer eh, Finska, ki je predvsej zunaj, naprimer tudi na drugi strani Irska, ki potrebuje ustrezne povezave z osrednjo Evropo, zato potrebujemo še dodatne koridorje. Mogoče na vprašanje glede avtocest, pomorskih avtocest, to je, mislim, da na vašem področju gospod Koks, naj bi šlo za integracijo obeh eh, in sicer eh, avtocest, pomorskih avtocest in koriderjev TNT. Če imamo področje, kjer prečkamo morje, bi morali vključiti tudi pomorske avtoceste, ki imajo lahko pomembno vlogo pri vsega, zavonjeno koridorjev. Bi lahko podali nek komentar na to, obato prosim in obema se zahvaljujem tudi eh, za eh, prispevke in se že veselim vaših eh, poročil. Hvala lepa, gospa Klun, gospa Montero. Obrigada, senjora prezidenta, agradecer ambas intervenções que foram. Hvala lepa, gospa predsedujoča, zahvaljujem se obema govornikoma, ki sta podala zelo konkretne predstavitve, zelo jasne predstavitve. Slišali smo že kar precej komentarje in vprašanje eh, kolegi iz Nizozemske, iz Nemčije. Sama eh, bi se posvetila bolj atlantskemu koridorju in predvsem portugalski. Eh, nekaj smo o tem že slišali. Kar sem slišala, razumem kot, eh, da eh, pomorski koridori, ki so v povezavi z pristaniškimi strukturami, povezani eh, z sistemom e-pomorstvo, e-maritime. Obstajajo tudi alternative, ki pa se ne uporabljajo dovolj široko, sploh kar zadeva pomorske povezave ali so tu načrtovani novi projekti, ki bodo zadostili po vprašovanju, po trgovanju, po morju, kakšne so tukaj povezave z spoštovanjem okoljskih določil, sploh kar zadeva velike ladje. To bi bili moji komentarji. Imam pa tudi nekaj vprašanj. Vprašanje srnjevanja energije igra pomembno vlogo. Pomorska eh, morska pristanišča imajo tukaj precejšen potencial, ki ga še ne izkoriščajo. Ali obstajajo kakšni, torej obstajajo nacionalni načrti, za uporabo alternativnih eh, virov energije. Mm, kakšno je vaše mnenje? Kakšne so povezave z pomorskimi avtocestami? In še avtonomno na pokrajina Madeira in eh, njena pristanišča, eno sodi v globalno mrežo vendar pa pri omenjanju projektov to sploh eh, ni omenjeno. Gre za otok v Atlantskem oceanu, pa ta ni upoštevan, se upravičujem, če sem mm, nekoliko specifična glede lokacije mm, gospodu Sekijo, ki je govoril o Atlantskem koridorju. Pa še eno vprašanje glede železnic v povezavi z eh, povezavo Evora Madrid, kjer še kar nekaj manjka in sicer konkretni podatki glede tega, eh, kaj se zdi komisiji bistveno pri tem projektu. In naj menim še en pripombo, ki sem jo slišala, v, ki se nanaša na regijo severne Portugalske, kar je vključeno v TNT, povezava med Portugalsko in Španijo namreč, ki pa tukaj ni omenjena, te regije ni omenjene. Hvala lepa in se upravičujem za specifično vprašanje. Euh, Hvala. Interliber. Hvala. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim za odlično delo, ki ste ga pravili glede koridorjev in tudi za vaše še poročila. Ker sem poročevala iz eh, IMKA glede CDS-a, bi eh, čestitev gospodu Koksu. Mm, glede dokumenta, eh, ki se naša na ITS, kjer priporočate, da bi ITS koridorje razširili na vsa eh, jedena območja, centralna območja. To bi morali izkoristiti za to, da v Evropi bolje koordiniramo prizadevanja. CETS bi morali čim bolje uporabiti. CITS, kot smo imeli EMTS in tudi za pomorske avtoceste, ali boste prevzeli koordinacijo, popolno koordinacijo. V svojem dokumentu govorite o poskusnih eh, projektih in preko CEFA že financiramo določene projekte. Kaj mislite glede investicij, kako naj premostimo čezmejno problematiko povezano z investicijami? Eh, podatki in infrastrukturo povezano z podatki. Lahko o tem kaj več poveste? Pod Nilsen. Mm, hvala lepa, bom spregovoril kar švedsko. Zelo dobro je od vas dobiti poradne informacije glede eh, koridorjev. Slišali smo že nekaj konkretnih vprašanj glede pametnih eh, omrežij, glede financiranja in eh, dekarbonizacije. Vendar pa sem ugotovil, da se koridori ne končajo tam, kjer naj bi se končali. Sam, eh, naprimer, prihajam iz severa Švedske. Tukaj se zdi, kot da se koridori končajo v velikih mestih, Oslo, Štokholm ali Helsinki. Vendar ne pozabite, da so tudi kraji severno od tega. Če si pogledamo zemljevide, boste videli problematiko. Prednost teh koridorjev je, da si lahko gledate celotno pot eh, in povezave vmes. Če Eh, tega ni videti eh, na samem zemljevidu in to pet, koliko se eh, ve, ker je bil na severu Švedske. Za druge pa moram povedati, 90 odstotkov vseh surovin za evropsko industrijo prihaja z severa Švedske in imamo oska grla v prometu in to severno od Štokolma, zunaj koridorjev, ki jih vidite na zemljevidu. Seveda bi morali dodati še bosanski koridor, ampak eh, potekajo tudi preizkusi mm, do Trondheima, naprimer zeleni koridor, kjer je lokalno podjetje eh, vlagalo v izgradno polnilnic za elektrovozila. To recimo ni povezano. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker na severu Švedske poskušam braniti investicije. Videti, ljudje morajo videti, zakaj je nekaj pomembno, toliko samo kot napotek, da podate ustrezne informacije. Hvala lepa, gospod Nilsson, gospod Riki. Hvala, gospa predsednica. Hvala obima koordinatorjama za, predst koordinatorjama za predstavitve. To so zelo zanimive, originalne predstavitve, kaj ti kaže, eh, da lahko gledamo TNT omrežja tudi z drugega vidika. Ko pridejo koordinatorji za TNT, eh, nam predstavijo ponavadi, ponavadi um, neke vrste lego igro, kako sestaviti dva konca, kako povezati dva konca in da je vse skupaj kot neke vrste igra. Ampak danes je bilo zanimivo, ker smo imeli tematsko um, perspektivo, kar je predstavil gospod uh, eh, Koks eh, in tudi um, nek uh, splošen pogled glede financiranja. Torej, Eh, ta omrežja, te mreže niso samo neka geografska igra. Um, in pogosto je bila napaka, da se jih je tako predstavljalo. In druga pripomba, ki jo želim podati, da je vrednost celotnega koridorja večja od posameznih odsekov. In tudi to je nekaj, kar je treba pokazati, dokazati, kajti v realnosti um, um, dela potekajo progresivno um, in treba je opraviti seveda številne analize in to so um, tudi, na to so nekateri opazili. Ampak um, Um, pod, včasih je drugače, a to vidimo kot celoto ali kot nek posamezen del in pomen tega. In In zato seveda tudi države članice pri tem poskušajo uveljavljati svoje cilje, ampak to ni pravzaprav namen teh koridorjev. Um, torej, dobro je, da ste govorili um, um, o nekih vizijah glede financiranja in mislim, um, prva stvar, prvo vprašanje je, ali je možno doseči neko uh, koherentnost pri uh, financiranju. E, torej neko, imamo inš, e, finančne instrumente in e, zasebni sektor. Kako to nekako povezati e, bolj trajno? Ali je možno e, vzpostaviti tako finančno koherentnost? In Um, torej, um, In potem, ker včasih je tudi ta pristop, povejte mi najprej, koliko je finančnih sredstev na voljo in potem vam bom povedal, kaj je možno s tem um, izvesti. Torej, um, seveda gre pri tem za eh, temeljne banke, ki pomagajo pri financiranju, ampak vse se kljub temu zdi precej komplicirano. In druga stvar, ali naši koordinatorji menijo, da je lažje. Um, um, um, imeti neko um, geografsko, um, uh, geografsko določitev tih um, uh, e, koridorjev kot e, tematsko. Torej, to so moja vprašanja. In tretja stvar, na kateri ravni je možno dobro um, združiti eh, pogoje in financiranje. Na kateri eh, ravni um, tega um, govorili smo o vse na enem mestu? Pogosto govorimo o tem. Ali je ta, to vse na enem mestu um, neko temeljno načelo pri izvajanju teh operacij? ali gre pri tem samo za ekonomski del teh operacij. In potem tudi časovnica teh eh, del dejavnosti. Eh, torej, videli smo dva koridorja, koridor bogatih in korida, koridor manj bogatih. In vidimo, Eh, da so se pravzaprav dela ostavila pri bogatem koridorju. Torej, seveda um, je um, zapletenost teh del mogoče tudi vedno večja, ko bolj ko napredujejo. In pri tem fin, pri tej finančni časovnici, ali ne bi bilo dobro, te, da rečemo, da je pač globalni projekt bolj pomemben kot posamezen odsek, tako da to vidimo bolj globalno. In da ni pomemben samo um, droben geografski pogled, temveč da je treba upoštevati celoto in da bi mogoče tako eh, partnerji tudi lažje sodelovali s tem pristopom pri financiranju. Eh, torej, če um, in zadnje vprašanje se obrača na gospoda Sekija, Le Havre Mannheim, kakšna je poveza, povezava, kaj ti mislim, da državi članici, ki v to zadeva, to zanemarjata. Hvala, gospod Riki. Tudi sama sem se upisala. E, torej, če vsak e, se pogaja o svojem odseku v svoji regiji, pri teh koridorjih, ne razumem, zakaj Atlantski koridor, če si ogledamo karto, zakaj se ustavi v Parizu zakaj ne gre naprej do Nordpark-Kaleja. Torej, tu je problem, da eh, se bo potem drugi koridor ukvarjal z Nordpark-Kalejem, eh, eh, ampak ta atlantski koridor ima pravzaprav traso, ko bi to lahko vključili. In druga stvar. Torej, vaša vloga pri odnosih med posameznimi državami. Če si ogledam Atlantski koridor, potem vidimo, da so razlike med francosko eh, in špansko vlado razhajanja, predvsem glede te um, železniške hitre povezave, um, skupina je bila vzpostavljena za rešitev tih vprašanj. Vi kot koordinator ali sodelujete v delovni skupini in če da, kakšni so sklepi tega? In drugo vprašanje, ki je namenjeno gospodu Koksu, torej rečemo, da bo um, tunel stal 7 cela štiri milijarde, da se poveže, poveže Skandinavija s eh, celino. To bo eh, podmorski eh, predor in sicer med Dansko in Nemčijo. In to je projekt, ki bo trajal približno deset let. In zato sprašujem, kajti tu smo tudi pri podnebnih vprašanjih in dekarbonizaciji. Kajti, in to je pomembno, kajti podnebni pogoji, predvsem v Baltskem morju, se spreminjajo in so popolnoma drugačni kot. Torej, in se bodo spremenile v prihodnosti, tako kot so se spremenile tudi že v preteklosti. In ali ste upoštevali tudi te spremembe podnebnih pogojev? In um, potem um, razmišljam uh, tudi o trajektih, kako um, bodo trajekti vključeni v to, ali se bo potem tam varčevalo in ali imate kakšno projekcijo glede zvišanih stroškov za to in tudi okoljskih stroškov, ki jih ne smemo zanemariti, kajti to so stroški, ko, um, um, ki jih bomo potrebovali tudi jutri za um, okolje. Torej, treba je najti predvsem ravnovesje, tako da bodo vsi uh, eh, tako bo, da bodo vsi eh, profitirali od tega. Sedaj pa dobi besedo še eh, gospa Ajala Sindr in potem eh, oba predstavnika za odgovore. Hvala lepa. Mm, gospa predsedujoča. Mm, imela sem veznost v drugih odborih, naprimer v odboru za nadzor proračuna. Zahvaljujem se koordinatorjem, poročevalcem in koordinatorjem, gospodo uh, Koksu in Sekijo, eh, sta koordinatorja, ki eh, spodbujata naše projekte tudi, eh, kadar so v velikih težavah. Zdaj bi se posvetila Atlantskemu koridorju. Gospod Seki, v meddržavni skupini Španije, Portugalske, Portugalska se je pridružila kasneje iz Hrvatske, gospodarskih in političnih razlogov, kakorkoli, kako se novi finančni instrumenti, EFSI in ta finančni blendi in to mešanje sredstev, kako lahko to uporabimo na koristen način, kako lahko Evropski parlament tukaj spodbuja uporabo eh, teh eh, sredstev. In potem še vprašanje za oba, gospoda Kuksa in gospoda Sekija. V poročilu o logistiki smo predlagali, da mm, koordinatorji v posameznih poročilih upoštevajo tudi kako mm, koridori in strukture, ki se tam zgradijo, vplivajo na e, boljši prenos prometa z cest na železnico ali tudi na železnico. Eh, reke, kako to vpliva na razvoj koridorjev. In še nekaj k španskim pristaniščem. Gospod Vankam je to tudi že omenjam, računsko sodišče je tukaj sprejelo strezno stolmačenje. Poročilo je bilo pripravljeno v času najhujše gospodarske krize v Južni Evropi in še posebej v Španiji. zato lahko gospod Vanderkamp eh, napada, predvsem pa zato, ker se boji, da so španska pristanišča bolj konkurenčna eh, kot Rotterdam. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega. Zdaj pa predajam besedo našim koordinatorjem, da odgovorijo na vprašanje. Ja, imamo dvorano do 12.30, nekaj minut vsakemu za odgovor. Bom zelo hitro, tako kot hitri vlaki, govoril. Gospod Ertel, ki je omenjal model, mislim, da dobro deluje, gre za model, ki vključuje posvetovanje, sodelovanje, komunikacijo in eh, kreativnost. Gre za partnerstvo, ki je delno organiziran zgore na vzdolj, delno pa od spode na vzgor. Gre za partnerstvo med eh, posameznimi akterji. Zato sem navdušen nad tem modelom, zato pravim, da bi se lahko drugi učili iz tega modela. Gospod Vander Kamp je govoril o eh, silosih in silosnem razmišljanju. Zato imamo takšno posvetovanje, da ubežimo to vrstni logiki in da stvari vidimo bolj obširno. Marci kdo je omenjal priključke, predvsem kar zadeva Brinerski tunel, kar zadeva Italijo. Italija bo po delih eh, zaključila priključek Ponte Gardena, 12 do 15 km dodatnega tunela je potrebnega. To je največja sekcija. Eh, finančna struktura je zaključena in smo zelo blizu, da bi dobili sofinanciranje za eh, ta odsek. Eh, Italija namerava zgraditi svoje priključke. Severna Italija je še v načrtovanju, kot sem rekel, treba je hitro začeti vključevati javnost, drugače bomo zamunjali, ker gre za Eh, tudi navezavo na nemški in avstrijski železniški sistem. Imamo eno od prioritet eh, Bremer z DB Net, smo to razpravljali in tudi z nemškimi železnicami DB. 3,8 milijonov bo to stalo, 3,8 milijard, glede na kompleksnost bomo gradili v odsekih že pa iščemo sofinanciranje za zgodnje študije, za optimizacijo tega načrta. E, to bo postalo konkretno, čeprav e, je sedaj še v fazi načrtovanja. Kar zadeva alternativna goriva in vse podrobnosti, kaj ste spraševali, naj vam povem, da je načrt koridorja številka 3 predviden ob poglobljena analiza tega, da se, daj, smo se osredotočali na eh, koridorje in njihove vrzeli, zdaj pa moramo dobiti eh, dodatne inf informacije, zato vam bom kasneje lahko dal bolj jasen odgovor. kar zadeva Brenner, je to omenjal gospod Krame, to se dobro razvija. Gospa Klun je govorila o povezljivosti, o povezanosti za periferna območja. Delamo tudi z Brianom Simpsonom in pomorskimi avtocestami ki gradijo na, na našem delu. Skupaj z Simpsonom sodelujem pri marsičem, imamo neke vrste eh, kolegi koordinatorjev, več kot na leto se srečujemo, dobili smo bomo tudi naslednji teden, tudi za komisarko. In uh, vabimo se vzajemno na delovna srečanja. Kar zadeva periferijo in povezave med uh, skrajnimi območji. Eh, sem eh, za načelo enakopravnosti med državami, sam sem začel z Malto in Finsko, s tem sem zato, da bi vam posredoval eh, pomen tega sporočila. That, but it needs to be driven out of Stockholm and out of Helsinki by the two governments. Če bi dodali še ustrezne ožine, bomo to tudi storili. Gospod Van Milton je spraševal glede korporativnega ITS-a. E eh, kot veste, je komisija pripravila načrt eh, za strategijo, hm, kar zadeva posebnega koordinatorja za ITS. E hm, ne vem, mislim, da bi morali biti tukaj pozljivi. Ne želim si, da bi ITS eh, e spravili kot neko obrobno zadevo. To mora biti uh, horizontalna stvar, ki bo uskladila ostale politike. Mislim, da je bolje, če zadeve tako organiziramo. Eh, gospod Rike, vaše še vprašanje so bila bolj finančna, bom to prepustil eh, gospodu Sekijo. Kar zadeva fermansko žino in vprašanja povezana s tem, ja, mislimo, da bo ta tunel rešil prometno zadevo zaradi hitrejše železniške povezave, tako da bomo razbremenili eh, cesto in eh, letalski eh, promet, vse skupaj, kaj gre v pristanišče v Hamburgu in drugod v Nemčiji, bo boljše. Zdaj vse, kar pride preko trajekta, je na tovornjako, to se pravi, gre za cestni promet. Drugi element, ki bi ga izpostavil, pa je, da sistem temelji temelji na otosno fixlingu. To so zelo dobri finančni modeli, želimo se izogniti omejitev finančnih omejitev v javnem proračunu in eh, obveznosti po Maastrichtu, ki onemogočajo ljudem, da to naredijo in omogočajo eh, komercialne rešitve za dolgoročne projekte. Tukaj imam tudi pozitivna pričakovanja. Zdaj bi zaključil, da še prepustim nekaj časa kolegu. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoča. Poskušal bom eh, odgovoriti na nekaj postavljenih vprašanj. Ehm, vsa so bila zelo zanimiva in nekatera se nanašajo na podrobnosti in glede tega se lahko neposredno povežemo. Gospod Ertok, kar zadeva odnose z vladami, so ti odnose zelo dobri na Atlantskem koridorju. Mm, gre naprej tudi mm, na Mannheim, Strasburg in tako naprej in se prekriva z Baltsko sredozemskim koridorjem, zato delujemo včasih skupaj, ko gre za eh, promet po celinskih vodnih eh, potih eh, ali pa čezmejne povezave med lokalnimi skupnostmi, to je zelo zanimivo, vključno z prevozom proizvodnih prevozom tovora med Lavrom in Mannheimo, seveda bo to trajalo, da bomo rešili problem, vendar pa sodi v naše interesno področje. To se pravi, poskušamo zadeve spodbuditi. Kot ste večkrat že povedali, Koridori sledijo integriranemu pristopu, vsaj iz dveh vidikov, ne vključujejo samo različne infrastrukture na različne eh, vrste prometa, kar je že tako ali tako dobra ideja, ampak so povezani tudi z drugimi, bolj horizontalnimi vprašanjem. Eh, ITS, eh, čista energija in podobno čim bolj si želimo imeti tak celovit, eh, eh, integriran eh, pristop. To nekako ni nujno seznam projektov, ampak neka matrika, ki jo poskušamo skupaj sestaviti. Seveda so pozamezni deli vredni manj kot celota. In ko govorimo o dodani vrednosti Evropske unije, je to ključni kriterij, ki ga upoštevamo pri dodelitvi finančne podpore. Po eni strani kakovo samega projekta, po drugi strani pa dodana vrednost za Evropsko unijo, ki jo prinaša tak eh, projekt, eh, kar zadeva točke VEM, One Stop Shop. Eh, gre za to, da dokler dobimo dokončne zelene luči za projekt, Eh, speljemo zadeve. Eneja eh, eh, izbira projekte in daje dovoljena in podobno, ne z finančnega vidika. Vedno bolje točko vem Evropska investicijska banka, ki se ukvarja z izvajanjem EFSI-a. tako bo vedno bolj vključena v, tem, v teh mešanih razpisih. Otoki so izjemnega pomena. Niso del koridorja, ampak pri Atlantskem koridorju seveda ohranjamo dialog eh, eh, tako za španske kot portugalske otoke. Vizija prihodnosti pa je ne povem, kaj, kaj, kaj lahko naredimo boljše. Ne moremo reči, da imamo eh, nek eh, središčni no, letališče ali pa pristanišče in je to to. In da tam pošiljamo razglednice, to ne zadostuje. Rabimo projekte, njih 5-6 ali pa. Oziroma, pred 5-6 leti so bile projektne obveznice, eh, spremenjene v jamstvene instrumente, ki jih je odobrila komisija za prejšnjo obdobje. To je bil predhodnik EFSI-a z projektnimi obveznicami smo delali to, kar zdaj preko EFSI-a in z tem novim mešanim pristopom, v katerem je EFSI zelo pomemben, smo to spremenili. V mestnem času so eh, se ti uporabljali v obliki obveznic, ki so se izdajale na eh, dol, dolgi rok za financiranje projektov, kot je naprimer pristanišče Kale. Naprimer imamo eh, skupino Aljas, ki je bila pripravljena izdati takšne obveznice. Na ta način smo reševali dolgoročne eh, projekte, tudi za finančnega vidika. Vse skupaj se je ustrezno izvajanje posebnega pomena. In končno. Glede pilotaže na finančnem področju. Trenutno smo v preizkusni fazi, nekako v laboratoriju. Zdaj imamo eh, tole mešano financiranje kot eh, preizkus. za kar velja velik interes in z tega bomo potem nabrali izkušnje in potem bomo Eh, videli, kakšen instrument bi lahko oblikovali na dolgi rok. Vse skupaj se ne bo izvajalo kar od primera do primera, ampak kako bodo zadeve delovale v praksi od danes pa do julija. Um, to je prvi del in v drugi fazi od podpisa ko podelimo denar, bomo videli, kako zadeve eh, delujejo. Metoda je jasna, pogoji so jasni. Eh, podrobnosti pa bomo preučili skupaj z upravičenci to vrstnega financiranja. Hvala obima koordinatorjema za te predstavitve. Prav gotovo se bomo še videli. Naša seja se končuje. Če bodo še dodatna vprašanja, jih bomo poslali po mailu. In želim vam povedati, da bo naslednja seja odbora 10. aprila s pričetkom ob 15. uri. Hvala in objema koordinatorima še enkrat hvala in k malu se spet vidimo.